onorevoli colleghi kolegice in kolegi kolegice in kolegi s tem smo zaključili razpravo to je zadnja razprava z vodjem vlade ali države o prihodnosti evrope v tem mandatu. Mislim, da je bilo to za nas vse zelo pomembno. Pomembno je, da smo kot evropske poslanke in poslanci igrali vodilno vlogo v tej pripravljalni fazi, ko smo se pogovarjali o prihodnosti Evrope. Rezultate tega dela, teh razprav bom prenesel 9. maja naslednjemu Evropskemu svetu, ki bo potekal v Romuniji. Rad pa bi se zahvalil vsem poslankam in poslancem, ki so sodelovali v teh razpravah. Vi ste poskrbeli za to, da so bile te razprave bolj živahne, drugačne kot klasične razprave. Pokazali ste, da smo kot Evropski parlament zelo pomembni in da smo v samem srcu demokracije. Najlepša hvala vsem še enkrat. Eh, želim vam uspešno volilno kampanjo, lepo veliko noč in hvala še enkrat. Uh, uh, Pozdravljeni kolegi, sedaj bomo začeli z glasovanjem. Preden začnemo, imam napoved in sicer gospod David Boreli za pušča neodvisne poslance in se pridružuje skupini ALDE in sicer uh, z 17. aprilom. Sedaj pa bomo nadaljevali z glasovanjem. Prva točka na dnevnem redu Gospod Butikhofer je prosil za besedo. Je to... Hvala lepa. Gospod predsedujoči, citiram člene 1 in 115 našega poslovnika. Želim vas opozoriti na vprašanje, ki na, je zelo zaskrbljujoče za evropsko demokracijo. Facebook je od začetka tega tedna uvedel novo politiko reklamiranja, ki ovira možnost Evropskega parlamenta in pa evropskih političnih strank, da se reklamirajo po celi Evropski uniji. Predsednik parlamenta in pa strezne službe parlamenta, komisije in sveta so Niko Klego poslala pismo in so protestirala proti tej praksi, vendar pa do, se doslej Facebook še ni odzval. Mislim, da je to popolnoma nesprejemljivo, da neko zasebno podjetje, ki deluje nekje v neki pisarni v ZDA odloča o tem, kako potekajo evropske volitve. To je arogantno in popolnoma nespremljivo. Facebook skuša torej overa delo Evropskega parlamenta in pa evropskih političnih strank, ki imajo zakonito podlago za kampanjo in reklame po celi Evropi. In zato pozivam kolege, da se pri, da združimo sile in predlagam, da evropske politične stranke se združijo in da skupaj napišejo odprto pismo gospodu Zuckerbergu, in v katerem protestirajo in zahtevajo takošne spremembe pravil. Hvala lepa, gospod Bitikofer. To smo si zabeležili, še dve prošnji za besedo imam. Potem pa bomo nadaljevali z glasovanjem. Prva je gospod Tunolan Holenstein, za eno minuto imate besedo. Hvala lepa, dragi kolegi. Marsikdo je vprašal, zakaj sem razdelila te uh, rumene cvetove. Jutri jih bomo razdelili tudi po um, hodnikih. Marsikdo jih je že dobil, dobil torej te rumene narcise. 19. aprila je obletnica. Varš, eh, dogodkov varšavskega geta, staja v varšavskem getu in vsi se spominjamo tega dneva s temi narcisami. Na tisoče ljudi v Varšavi se spominjajo z narcisami tega dne ali pa svežimi narcisami in eh, dajmo tudi mi jasen signal, da se skupaj spominjamo in da smo tukaj zato, da ne bomo dovolili, da se takšne grozote še kdaj ponovimo. Nikoli več. Hvala lepa, tudi to smo zabeležili. Mislim, da je tudi ta točka si zaslužila, da gospa lahko spregovori. Sedaj pa še zadnji govorec, potem pa nadaljujemo z glasovanjem. Hvala, gospod predsednik dosje odbora INTE je bil umaknen z dnevnega reda, zato sem želela izkoristiti to minuto, da se zahvalim eh, po 30 letih prisotnosti in sodelovanja s tem parlamentom. Predvsem, kar se tiče trgovinskih vprašanj, smo v preteklih mesecih in letih dosegli veliko. Ko sem začela, nas je bilo 12 držav, sedaj nas je 28. Ko sem začela, nismo niti imeli plenarne dvorane sedaj smo tukaj. In rada bi se izredno zahvalila moji zvezdni deželi, Spodnji Saški in pa Nemčiji, da kot nepristna Nemka, ki sem prišla v Nemčijo s 25 leti, smela 30 let služiti. To je evropsko in vsem svojim naslednikom želim vse dobro v prihodnjih letih. Dragi kolegi, bodimo ponosni na to, kar smo skupaj dosegli ali drug proti drugemu, ampak to, kar smo, bodimo ponosni na to, kar smo dosegli. Hvala za vse in upam za res, da obstaja tudi življenje po parlamentu. Hvala lepa, tudi jaz vam želim vse dobro. In še zadnja postopkovna vprašanja, gospod Saldaldo, potem pa bomo res glasovali. Hvala lepa. Rad bi povedal nekaj v zvezi s pravilom 226 in 227. To, kar bomo danes glasovali, je predlog spremembe uh, poslovnika. In to je zadnji predlog, da. Uh, Zadnji možnost, da nekaj sprememo z preprosto večino. Torej, torej, to je isti, isti poskus kot lani januarja, da bi tukaj ukinili ve, um, kvalificirano večino. Ampak tako so odprte um, možnosti različnih interpretacij. Kako lahko najdemo pravo vsebino v zvezi z usmeritvijo? Torej, kdo bo odločal, ali se upošteva usmeritev neke skupine ali ne? Uh, kdo bo o tem odločil, predsednik sam ali pa predsedniki skupin, kdo bo torej, kakšne bodo posledice ocene, da nekdo ne ustreza neki pripadnosti politične skupine, kakšne bodo pravne posledice, torej odgovorov na ta vprašanja ni. In konec tega mandata in na hitrico skušamo spremeniti pravila za, za vstop v politične skupine ali pa za eh, ustvar, ustanovitev skupin. In to ogroža demokratično delovanje našega parlamenta. To je prava, pravi napad na srce demokracije in prosim, da se mi pridružite in da zavrnemo to. Recite ne te interpretacije in recite da demokraciji. Hvala lepa. Gospod Kastaldo, sledili smo poslovniku, ne bom citiral tretjega in četrtega odstavka člena 226. Imeli smo polno razpravo, sedaj bomo nadaljevali z glasovanjem. Prva točka na dnevnem redu je razlaga člena 32.5. prvega pododstavka druge ali ne je poslovnika. Glasovanje je poimensko, torej glasujemo. Konec glasovanja. In to eh, je bilo sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu, to je poročilo gospoda Korava, protokol k sporozumu med EU in Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil in o Eurodaku. Tudi tu je eh, glasovanje poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. in to je bilo sprejeto. Naslednjo je eh, poročilo Nika, spostavitev programa Obzor Evropa, določitev pravil za sodelovanje in razširanje njegovih rezultatov. Sedaj bomo glasovali o besedilu kot o celem, predlog spremembe um, 203CP1, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, to je bilo sprejeto. Predlog spremembe 203CP2 eh, za proti vzdržanje sprejeto. Potem tretji člen, drugi odstavek, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Naslednji eh, je ne brezpredmeten, potem predlog spremembe 205, kdo je za, kdo je proti, zdržani, zavrnjeno. 203 CP4 za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo z 207. Dvignite roke, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. To pomeni, da moramo sedaj nadaljevati z 230 pa 5, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Torej, naslednji brezpredmeten, 6.1. predlog spremembe 208, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. in to je bilo zavrnjeno. Torej nadaljujemo z šestim členom, sedmim odstavkom. 209 glasujemo, ko je mesto glasovanja, konec glasovanja. To je bilo zavrnjeno, se pravi nadaljujemo predlogo sprememb 203 CP6. Dvignite roke, prosim, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je šesti člen, osmi odstavek. Se upravičujem, pravi predsedujoči, moja napaka, se taj glasujemo o predlogu spremembe 66 CP1 z dvigom rok, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj pa predlog spremembe 203 CP7D in pa 66 CP2D dvigni, z dvigom rok, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj pa predlog spremembe 211 z dvigom rok, kdo je za, kdo je proti, zdržani zavrnjeno. To pomeni, da glasujemo o 203 CP8, 71 CP1, kdo je za, kdo je proti, zdržani sprejeto. Um, potem pa 212 poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, to pomeni, da glasujemo o predlogu spremembe 4, 203 CP9 z dvigom rok, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogu komisije eh, poimensko, glasujemo, konec glasovanja. To je bilo sprejeto čestitke. Sedaj pa nadaljujemo s eh, poročilom ELR, program za izvajanje programa Obzorje Evropa. Glasujemo o predlogu spremembe 299 s dvigom rok za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 300, glasovanje poimensko, kdo glas, glasujemo eh, za konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj bomo glasovali predlogu komisije za poimenski glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj bomo glasovali o resoluciji, kdo je poimensko glasovanje za, proti, uh, um, glasujemo, konec glasovanja. Tudi to je bilo sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo z poročilom gospoda Dantija, nadzor trga in skladnost izdelkov. Tu je samo eno glasovanje o, o predlogu z rem 214, poimensko glasovanje. Gospod Zulov je prosil, da bi se želeli kaj vprašati. Gospod Zulov, se opravičujem, nisem vas opazil, imate besedo za eno minuto. Hvala, predsedujoči, poročevalec kolegice in kolegi, prosil bi, da glasujete za naše predloge spremembe člen 59.3 poslovnika. Naj vas spomnim na to, da je uvedba označevanja proizvodov z poreklom pomembno, ker se s tem preprečujejo nelojalne konkurenčne prakse in eh, ščiti se tudi javno zdravje. Res je, da smo v trialogu dosegli velik napredek, ko gre za skladnost proizvodov, ampak zdi se mi, da je predvsem ta oznaka Made in o kateri smo se dogovorili v svetu leta 2013, nekaj, kar bi morali zaščititi. Trenutni zakonodajni akt pa ne ščiti te oznake Made in narejeno v. Parlament se je večkrat zauzemal za Made in in želeli bi, da ponovno podamo svojo podporo. Uh, uh, ja, hvala. Poročevalec, uh, gospod Dante, želi besedo. Eno minuto imate na voljo. Devo dire che noi... Hvala, predsedujoči. Moram reči, da smo mi proti temu predlogu. Morda gospod Zulo ni bil tako prisoten na trialogih in tudi ne razume, kako težko je bilo doseči sporazum po tolikih letih. Zdaj bomo končno lahko imeli nadzor na trgu, ne pa tako kot danes ko je na trgu 32 odstotkov igrač, ki niso skladne, 58 odstotkov električnih izdelkov, ki niso skladni s standardnim pravili. Res smo trdo delali na tem besedilu. To besedilo je bilo podprto na glasovanju, tudi skupina EFDD in gospod Zulo so glasovali za, tudi italijanska vlada je to podprla v svetu. Zato če je gospodu Zulu in skupini IFDD e tako pri srcu predlog v zvezi z Made in, lahko v svetu to še vedno spremenijo, naj se obrne na ministra Demaja in naj gospod Demajo stori v svetu tisto, kar se vam zdi potrebno. Zato predlagam, da zavrnemo njihov predlog. Hvala, gospod Danti. Zdaj pa glasujemo o predlogu gospoda Zulem. Glasujemo torej o posameznih predlogih spremem, najprej z dvigom rok, ti si za, proti, zažani, zavrnjeno. Tako da bo zdaj glasujemo o 2.14 poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. In to je bilo sprijeto. Evropski parlament je s tem zaključil s prvim branjem tega poročila. Zdaj pa poročilo, gospod Šaldemose, pod spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev. Poimensko glasujemo o predlogu spremembe 142, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Evropski parlament je zaključil s prvim branjem. Čestitke. Zdaj je poročilo gospoda Daltona, boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov. Želite besedo? Ja, imate eno minuto. Žal ta direktiva ne rešuje prečega vprašanja o dvojni rabi proizvodov in o dvojni kakovosti proizvodov. Potrošniku je treba vedno znova dokazovati, potrošnik mora vedno znova dokazovati, da ni bil obravnavan na enakopraven način. Ta amantma smo pospisali vse države članice in zdaj predlagam, da posamezno glasujemo o posameznih predlogih sprememb. Hvala. Hvala. Ali imamo eno tretjino poslancev, ki podpirajo? Motion, please do stand up oziroma ali je 38 poslancev, kot to podpira. Ja, prosim, stanite, kot kaže ja. Tako da imamo podporo več kot 38 članov. Gospod Dalton, želi besedo? Eno minuto imate na voljo, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi. Dolga leta smo porabili za to, da smo prišli do dogovora. In zdaj smo prišli do dogovora, s katerim se strinjajo vse skupine. In imamo tudi pomembna nova pravila o geokakovosti. Vsak predlog sprememb, ki ga sprememo, bo uničil ta dosje. In to bo vplivalo na novi potrošniški aki in potem ne bo uspešen. To Ta dogovor je dober in prosim parlament, da ga podpre, zato da bomo imeli zakonodajo čim prej. Hvala, gospod Dalton, zdaj pa glasujemo o predlogu za poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, kolegice in kolegi. Glasovali bomo torej o predlogu spremembe 111, to je začasni dogovor, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Evropski parlament je torej zaključil s prvim branjem. Hvala lepa, gospod Dalton. Zdaj pa poročilo gospoda Jusa o pregledu in trajnost ocenevanja tveganja v prehranski verigi v Evropski uniji. Glasujemo o predlogu spremembe 1.7.1 po imensko. Konec glasovanja. Sprijeto, kar pomeni, da je Evropski parlament zaključil s prvim branjem. Čestitke, kolegici Ajuso. Zdaj pa glasujemo o poročilu Luisa de Grandes Pasquala o dodatnih varstvenih certifikatih za zdravila. Kdo želi besedo? kot kaže nihče. Tako da kar glasujemo o začasnem dogovoru poimensko. Konec glasovanja. Sprijeto. Salde Grandes, želite besedo? Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Zelo na kratko. Rad bi se zahvalil parlamentu za dosežen rezultat. Prepričan sem, da bomo s tem izboljšali zdravje v Evropi. Hvala lepa tudi poročevalcem v Senci. Hvala za sodelovanje, hvala za to, da ste tako dobro sodelovali v tem zahtevnem postopku, ki je na koncu privedel do soglasja. Po 15 letih zapuščam parlament. Hvala lepa vsem za sodelovanje, hvala za upravljeno delo, vsem poslankam in poslancem, ne glede na to, katere skupine podpirajo ali katere ideje podpirajo. V veliko veselje mi je bilo sodelovati z vami, verjamem v Evropo, o kateri sem odnegdaj sanjal, kar nekaj let sem lahko užival v tej Evropi. Hvala vsem sodelavcem, bili ste res bistveni del mojega dela. Hvala za priznanje, hvala Ani Mercedes, Ana Karena in Aleksandri. Hvala vsem za zavzeto in zvesto delo. Lep pozdrav in nasvidenje. Gospod de Grandes Pascual, želim vam vse najboljše v prihodnosti in čestitke za sprejeto poročilo. Zdaj pa poročilo gospoda Salinija, vesoljski program Unije in Agencije Evropske unije za vesoljski program. Mislim, da želi komisarka Pinkovska besedo v imenu komisije. Izvolite. Ja, hvala lepa. To je zelo pomemben dosje, ki kaže naše namene, da ohranimo in okrepimo stališče in položaj Evropske unije kot vesolske sile. Komisija želi podati pet izjav o konfiguraciji udeležencev oziroma sodelujočih v komisiji glede izvedbenih aktov dostopa do vesolja varnostna konfiguracija odbora in tudi razvoj kot ključni del agencije. To bodo naloge, ki jih bo izvajala agencija. Hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremen 230 za proti zdržani sprejeto 229 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. To je bilo zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremen 228, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj glasujemo o predlogu komisa, komisije po imensko. Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitke. Gospod Celini. Zdaj pa gospod Mlinar program za digitalno Evropo za obdobje za obdobje 2021-2027. Komisija želi ponovno besedo. Hvala, predsednik. Ja, to kaže na zavezo Evropske unije, da želi okrepiti digitalne zmogljivosti na strateških področjih, kot je naprimer umetna inteligenca, kibernetska varnost in seveda bomo podpirali tudi digitalni enotni trg. Komisija želi podati izjavo, da se ne more strinjati s premembami glede zagotavljanja transferjev virov določenih za države članice. Te spremembe postavlja pod vprašanje združljivo z drugimi zakonodajnimi predlogi, zlasti z uredbo o skupnih določbah. Želimo si horizontalnega pristopa tudi, kar zadeva pogajanja za naslednji večletni finančni okvir. Hvala. Hvala, gospa komisarka. Glasujemo z dvigom rok za Glasujemo o predlogu komisije poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospa Mlinar. Nadaljujemo s poročilom gospoda Gigolda program fiskali za sodelovanje na področju obdavčitve. Glasujemo o predlogu spremembe štiri, to je besedilo kot celota, kot ga je predlagal odbor, proti izdržani sprejeta. Glasujemo o predlogu komisije poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s poročilom gospoda Herbrandija, program za okolje in podnebne ukrepe, live. Komisarka Benkovska želi besedo, izvolite. Hvala lepa. Ta zakonodajni predlog prihaja v pravem času. Namreč, ko evropski državljani, zlasti mladi, protestirajo na ulicah in prosijo, da naj se naredi več za okolje. Evropske institucije morajo narediti več in s to uredbo kažemo našo zavezo. Vendar pa komisija podaja tri izjave. Komisija obžaluje, da so zakonodajni organ ohranja logotip LIFE, kar je v nasprotju s horizontalnim pristopom, da naj ne bi imeli posameznih logotipov za prihodnji večletni finančni okvir postopki preučitve bi morali potekati za klauzulo o mnenjih in seveda to ne sme vplivati na pravice komisije za naslednje obdobje za program LIFE. Hvala. Hvala, komisarka. Zdaj pa predlog spremembe 105 CP1 za proti vzdržani sprijeto. 108 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. To je bilo zavarjeno, kar pomeni, da gremo naprej na predlog smeme 41 za proti zdržani sprejeto. 109 za proti zdržani zavarjeno kar pomeni, da gremo naprej na 42 za, proti vzdržani sprejeto. 1-1 nič, poimensko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. 1-1-1, poimensko, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smo imeli 112, dvig rok za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105, CP4 za, proti, vzdržani, sprijeto. 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51CP za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105, CP5 za, proti, vzdržani, sprijeto. Uvodna izjava 7, amantma 106, glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 107, poimensko, glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. Komis predlog komisije kot celotek, glasujemo poimensko, konec glasovanja. sprejeto. Čestitke gospodu Herbrandiju. Naslednje je poročilo gospoda Weidenholzerja in gospe Hautale o programu za pravosodje. Predlog spremembe 78CP1, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 78CP2 za, proti, vzdržani, sprijeto. 78CP3 za, proti, vzdržani, sprijeto. 78, CP4 za, proti, vzdržani, sprijeto. 78, CP5 za, proti, vzdržani, sprijeto. 78, CP6 v dveh delih za prvi del, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj glasujemo o predlogu komisije poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kolegice in kolegi, pred zadnjim poročilom naj, zato ker zadnjič vodim glasovanje, izražim svoje, svojo hvaležnost za zadnja leta, ko ste mi pri tem pomagali. In želim vse najboljše za prihodnost. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Aplaus je namenjen vam samim. Zdaj pa glasujemo poročilo Valero, program za pravice in vrednote 116, poimensko, konec glasovanja. Zavrnjeno. Besedilo kot celota 115, za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj glasujemo o predlogu komisije, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. In sprijeto. Zdaj pa imamo še število medparlamentarnih delegacij, torej točko v zvezi s tem in tudi o delegacijah pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacijah pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večranskih parlamentarnih skupščinah. Konferenca predsednikov predlaga odločitev, kdo je za. Pri točki 1b, vrstica 5, sprejeto. Zdaj glasujemo, to bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj glasujemo o predlogu za odločitev. Dvignite roke za proti vzdržani. Sprejeto. Kolegice in kolegi, zdaj pa čez eno minuto nadaljujemo z razlago glasov. Z obrazložitvijo glasov. Še enkrat vas vljudno prosim, da zapustite to dvorano na miren način in čim bolj tiho. Čez minuto začnemo z obrazložitvijo glasov, tako da prosim, da nas pustite, da opravimo svoje delo. Uh, Še enkrat hvala tistim, ki zapuščate dvorano. Zdaj najprej obrazložitev glasovanja, najprej spostavitev programa obzorje Evropa, določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov. Prvi je gospod Majer. Eno minuto imate na voljo. You, Gospa Majer, samo trenutek. Še enkrat lepo prosim tiste, ki greste iz dvorane, da to storite na čim bolj tih način. Gospa Majer, izvolite. Hvala še enkrat, gospod predsednik. Beg možganov. Univerza v Cambridgeu ni mogla zaprositi za sredstva povezana s tem. Obzorje 2020 si prizadeva za to, da bi imeli čim boljše znanstvenike, raziskovalce in ne bomo mogli jih ohraniti, če ne bomo mogli tega podpirati. Na Univerzi v Hartfordshiru to sicer s pridom uporabljajo. Danes imamo torej program Obzorje Evropa od leta 2021 do 2027. Za britansko vlado se to zdi sicer daleč v prihodnosti, saj se britanska vlada ukvarja s stvarmi iz ure v uro. Naš sedani ugled je tak, da imamo zelo dobre znanstvenike, ki pripeljajo do odličnih raziskav in rezultatov. Hvala lepa, gospod Palmer. Hvala lepa financiranje iz programa Obzorje. Evropa pomaga k številnim novim delovnim mestom, boljšemu izobraževanju, pomaga podjetjem in posameznikom. Zato je prišlo tudi do obnove in oživitve gospodarskega razvoja v naši regiji. Britanska vlada pa se mora zdaj zavezati, da bo to nadomestila s programi Count the Pound. Drugo ne bo sprejemljivo. Nadomestiti je treba te programe, ki so veljavi zdaj, z programi, ki bodo enakovredni. Zato se bom zauzemal jaz. Hvala lepa, gospod Palmer. Zdaj pa gospod Deva. Hvala, gospod predsednik. Obzorje dvajset dvajset je bilo orodje za razvoj dolga leta. Raziskovalne dejavnosti Evropskega parlamenta in tistih, ki so bili vključeni v to v zadnjih dvajsetih letih, so bili zadovoljni z zakonodajo, ki je fenomenalna. Ben Harnwell in številni drugi so bili vključeni v raziskovalne programe in to so vse odlični znanstveniki. Ti so dali pomembne prispevke k delu tega parlamenta in so v zadnjih 20 letih delali z menoj. Hvala, gospod Deva. Zdaj pa gospod Šenfeld. Eno minuto horyzont europa e, sama nazwa już jest wspaniała nazwa. Hvala lepa. Obzorje 2020 je program, ki je odličen. Hkrati zagotavlja cilje, e, ki so pred nami, se pravi konkurenčna Evropa, uspešna Evropa, inovativna Evropa. Ta program je zato tudi vreden naše podpore. Ne le v višini, kot predlaga Evropska komisija. Parlament želi doseči celo 120 milijard. Dve prednosti programa bi želel še enkrat izpostaviti, čeprav je teh še veliko več. Prvič, čisto jasno, vloga malih in srednjih velikih podjetij se tukaj uh, izpostavlja. Naprimer, 70 odstotkov uh, sredstev je šlo v to smer iz področja inovacij in drugič naj bi se zaprla raziskovalna vrzel. Težko sprejemljivo je, da so v Evropski uniji države, ki imajo veliko eh, denarja za inovacije, potem pa so tu drugi, ki imajo težave s tem in sedaj lahko nekaj naredimo proti temu. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem velmi potěšen. Hvala lepa za besedo veseli me, da bo moj zadnji prispevek v tej hiši lahko ostane pozitiven, za razliko od mojih prejšnjih prispevkov, ko sem kritiziral številne zakonodajne akte, ki jih je sprejel parlament. Ampak pri obzorju gre za program prav take vrste, ki bi morali bolj podpirati za znanost, raziskave, tako da sem za vzpostavitev programa Obzorje Evropa in upam, da bomo imeli ambiciozen sporazum tudi za financiranje in upam, da se bo to izpolnilo. Po odhodu Združenega kraljestva iz Evropske unije pa si želim, da bo Združeno kraljestvo v celoti vključeno tudi v to, saj je tesen partner na področju znanosti. Hvala. Zdaj pa gospod Pospešil, eno minuto. Ja, pane predsedajúci, ja som také podpořil s radosti túto dohodu, pretože v dnešní... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam sem z veseljem podprl ta sporazum. Vsak uloženi evro v raziskave in razvoj je evro, ki smo ga dobro porabili. Zato sem zelo vesel, da je začasni dogovor zdaj potrjen. Vesel sem, da so zneski namenjeni za naložbe še povečani. Z veseljem pa ugotavljam tudi to, da je pretok denarja zdaj bolj natančno opredeljen v smislu, da bo več naložb zagotovljenih za odpravljanje podnebnih sprememb, veliko sredstev bo šlo za zdravstvene tehnologije in tudi za druga pomembna vprašanja. Če bi Evropa želela stopati v korak z preostalimi deli sveta, bomo morali uporabljati nacionalna sredstva, pa tudi evropska sredstva. Hvala lepa, gospod Kaputo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nova uredba obzorje EU nedvomno predstavlja zelo pomemben inovacijski raziskovalni program v Evropi. To je zelo pomemben signal. 35 odstotkov sredstev bomo namenili za tehnologije, ki spodbujajo in spoštujejo okolje. 35 odstotkov milijard od stotih za obdobje 2021 do 2027. Strinjam se s tem, da se moramo osredotočiti na, na, na tanko opredeljene oštevilčene cilje tudi na področju razogličenja. V nasprotju s trenutnim obzorjem 2020 se bomo v novem obzorju osredotočali na tematsko vprašanje. Imamo tudi uh, eno od okence, komisija je tista, ki bo zdaj pomagala pri tem, da se na trgu vrstijo tudi najbolj inovativne in obetujoče tehnologije. Tudi zagonskim podjetjem bomo pomagali pri razvoju idej. Samo ena negativna pripomba. Iz sporazuma nismo v celoti izključili fosilnih goriv, ko gre za financiranje. Bolje bi bilo, če bi upoštevali nove goriva in generacije goriv. Hvala. Hvala lepa, gospod. Kosta, ne? Res se upravičujem. Gospa Kosta, ne gospod Kosta, zmotil sem se, ampak prebral sem na hitro besedilo. Gospa Kosta, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je to odlična novica, da smo sprejeli sicer začasni sporazum glede obzorja EU. 120 milijard evrov je predlagal parlament, upam, da bo svet to spoštoval. Uh, Gre za to, da dejansko vlagamo v znanje, v inovacije, v konkurenčnost Evrope, pa tudi v vključevanje. Zelo vesela sem zaradi dveh zadev. Namreč dosegli smo, da smo vključili tudi družbene in humanistične znanosti v vse stebre, v okviru katerih se ukvarjamo z globalnimi izzivi in z industrijo. Nekoliko nenavadno bi bilo, da tega ne bi vključili v znanstvene raziskave in različne tematske sklope. Poleg tega pa smo dosegli še nekaj, kar je dosežek odbora za kulturo. Imamo tematski grost z naslovom Kultura, ustvarjalnost, vključujoča družba za milijardo in pol sredstev smo namenili, 45 odstotkov sredstev bo šlo za raziskovalno dejavnost in ustvarjalnost, potem pa bomo več kot 35 milijonov namenili tudi za druga pomembna področja, ki krpijo evropski projekt. Hvala lepa, gospod Henen, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne vem, odkje nam ta ideja, da politiki in uradniki najbolje vedo, kam naj gredo sredstva za raziskave, zakaj bi oni morali o tem odločali. Bil sem novinar, preden so me izvolili v parlament in vedno so me ogovarjali ljudi, ki so spodbojali eno ali drugo in nikogar se ne spomnim, ki bi dosegal rezultate. Če se spomnimo tehničnega preboja, ki je bil dosežen, ne vem, šlo je za mobilne aplikacije, mobilne telefone, raziskave in podobno. Nič od tega ni bilo doseženega z nepovratnimi sredstvi. Enako velja tudi za tiste, ki so dosegali napredek v prvi industrijski revoluciji. Zdaj smo v tem začaranem krogu, kjer davkoplačevalce sprašujemo, če bodo dali denar v ta namen in seveda ga bodo dali, ker bodo imeli od tega koristi, ampak ali je res najbolje, da sredstva, ki so že tako omejena, namenjamo za ta področja. Seveda sem za to, da bi morali vlagati v izobraževanje, kaj pa vendarle moramo storiti kolektivno. Ko pa vas slišim, da je uspeh merjen na podlagi obsega proračuna, ne pa dejanskih rezultatov, pa ne vem, če smo si prav zastavili prednostne naloge. Hvala lepa, zdaj pa nadaljujemo s poročilom. Kristjana Elarja, program za izvajanje obzorja Evropa. Gospod Henan je ponovno na vrsti za minuto. Hvala, gospod podpredsednik. To je moj zadnji govor na plenarnem zasedanju, zato sem se vam želel zahvaliti vam, vašim sodelavcem in tudi tolmačem ki nam pomagajo. Naj pa še javno izrazim svoje ogorčanje, da tri leta po referendumu o Brexitu, po dveh letih, ko so potekale volitve v Združenem kraljestvu, ko je 85 izvoljenih poslancev pri nas obljubljajo Brexit, Združeno kraljestvo zdaj čakajo evropske volitve. Hvala lepa, zdaj pa naslednja obrazložitev glasov in sicer priporočilo Danti, nadzor trga in skladnost izdelkov. Samo ena se je prijavila k besedi in sicer kolegica Mici. Gospod predsedujoči, ko potrošniki kupijo nove proizvode, kozmetične proizvode, morajo biti zavarovani, ampak tega zavarovanja, te zaščite pogosto nimajo ker so proizvodi na trgu tvegani proizvodi. Edini proizvodi, ki bi jih morali najti na trgu, pa bi morali biti varni proizvodi, ne glede na to, ali se prodajajo fizično na trgu ali preko spleta. Zato potrebujemo pravila z področja nadzora in tudi zagotavljanja skladnosti. Tudi proizvajalci bi morali spoštovati standarde, ki obstajajo pri nas potrebujemo evropsko zakonodajo, ki bo lahko potrošnike zaščitila, kadar kupujajo proizvode, ki bi utegnili biti tvegani. Danes sem glasovala za ta predlog, ker se mi zdi, da bo ta zakonodaja trenutno stanje izboljšala, izboljšala bo varnost proizvodov in varnost za potrošnike, tako pa bomo zagotovili tudi nov, bolj pravičen trg. Nova pravila bodo zaščitila tako zdravje potrošnikov kot tudi poskrbela za konkurenco. Hvala lepa, zdaj pa naslednje poročilo. Poročilo Dalton, boljše zvrševanje posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov, najprej gospod Palmer. Eden od večjih vprašanj z področja zaščite potrošnikov je sekundarno izdajanje vozovnic. Nepravično je, da resnični oboževalci ne pridajo do vstopnic, zato ker jih internetni boti najprej pokupljenih, potem v drugem krogu prodajajo po napihnenih cenah. Hvala lepa vsem v Združenem kraljestvu in drugot, ki so se zauzemali za nova pravila. Potrebujemo usklajen pristop na evropski ravni. Če iz drugega razloga ne, potem zato, ker potrebujemo nove ukrepe, ki bodo preprečali sekundarno izdajanje vozovnic zlasti preko Google in podobno. Danes zjutraj smo iskali več vstopnic in Via Gogo se je vsakič pojavil kot prvi na spletni strani kot uradni prodajalec vstopnic. Zato komisijo in ostale pozivam, da vsem oboževalcem po Evropi pomaga, da dobijo bolj pravično ceno za vstopnice. Hvala lepa, gospod Palmer, gospod Pospišil. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dolgo sem sicer okleval, na koncu pa sem podprl ta predlog, ki je sicer nepopoln, ko gre za boj proti dvojni kakovosti izdelkov, zlasti prehrambenih izdelkov. Eden od predlogov sprememb, ki ni bil sprejet, se je zauzemal za preprečevanje dvojne kakovosti, zato ker takšni proizvodi škodijo konkurenčnosti. Nažalost pa ta predlog ni bil sprejet, kar obžalujem. Rezultat kompromis, ki smo ga dosegli, je zgolj polovičen korak v pravo smer. Češka in druge nove države članice bomo še vedno imeli pod istimi imeni proizvode, ki so slabše kakovosti. Upam, da bo nov Evropski parlament skupaj z novo komisijo v prihodnje obravnaval to tematiko. Če bomo ugotovili, da kompromis ni zadosten, pa v prihodnje potrebujemo več ukrepov. Naslednje poročilo je poročilo kolegice Ajuso, preglednost in trajnost ocenevanja tveganja v prehranski verigi v EU. Gospod Sošnjerš. Eh, certifikovanje bezpečenstva jakih produktov ima sens. Certificiranje varnosti proizvodov ima smisel, če Eh, proizvajalci tudi nosijo odgovornost za certifikate, torej jasno mora biti, kaj se zgodi, če ne uresničujejo svojih zavez. Ampak eh, ni eh, bilo še primerov, ko bi potrošniki tožili Evropsko unijo zaradi napak pri oceni tvegan. Tako da vse skupaj nima nobenega učinka. Upošteva se neke študije, ki ne povedo kaj dosti predlaga se, kaj naj bi nekateri jedli ali česa ne. In tudi v poročilu je vse zelo splošno napisano. Ko ga beremo, imamo občutek, da je vse čudovito, da bo vse samo še boljše. Pravzaprav pa vse skupaj ne pove ni česar, nobene pametne regulacije ni, zato sem glasoval proti. Hvala. Zadnje poročilo, pri katerem sledi obrazložitev glasov, je poročilo Pascal, dodatni varstveni certifikat za zdravila. Prvi je gospod Farija za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. 60 odstotkov zdravil v Evropski uniji eh, je generičnih in se proizvajajo v tovarnah po Evropski uniji trg raste in to pomeni tudi veliko prihrankov za potrošnike po Evropi. Zato sem glasoval za to. Ko pa gre za dodatni varstveni certifikat, je ta ključen za to, da se zagotovi, da bodo zdravila lahko še naprej proizvajala evropska podjetja. S tem bomo imeli zagotovila, da je kakovost zdravil dobra in da ne bo prišlo do zloma trga, ko gre za dobavo. Pomembno pa je, da obravnavamo tudi vprašanje izvoza v tretje države, ter da tu upoštevamo najboljše prakse ter eh, vse pravice in jamstva, ki veljajo v Evropi. Varstveni certifikat je nek dodatek, ki bo omogočil tistim, ki so vložili sredstva, da dobijo eh, eh, več rentabilnosti. Vsekakor pa je ključno, da zagotovimo, da Evropa ostane enotna v global, globalnem trgu, ki je vse bolj. Eh, kjer je konkurenca vse ostrejša. Gospod Kaputo je naslednji. Najlepša hvala. Nova pravila o dodatnih varstvenih certifikatih za zdravila bodo omogočila podjetjem, da se širijo. To bo ustvarilo nov promet in tudi več delovnih mest. Hkrati pa bo poslovanje bolj vzdržno. Konkurenca je ostra, zlasti strani neevropskih držav. Prihaja tudi do selitve podjetij in upamo, da se zdaj to ne bo tako pogosto dogajalo. Uh, proizvajalci generičnih zdravil bodo s eh, certifikatom dobili večjo zaščito za te proizvode. Hkrati pa bo lažji tudi izvoz, kajti včasih patenti potečajo ali pa celo sploh niso obstajali. To pomeni, da bo na trgih več kakovostnih eh, zdravil, Eh, in da ne bo prišlo do ignoriranja patentov. Najlepša hvala, zasedanje je prekinjeno do 15.